morate dati uh, eh, eh, tega, tega, te odobritve. Poročevalka je Elena Valencijana, ki bo stavila številne kompromisne predloge, ki bo sedaj predstavila svoje stališče glede predlogov sprememb. Gospa Valencijano, beseda je vaša. Bueno, tras... Eh... Hvala lepa, gospod predsednik. Po tej izmenavi mnenje z gospodom Alambrinidisom in Šeferjem začenjamo zdaj s to razpravo, ki naj bi bila končna razprava v našem odboru o sporazumu o političnem dialogu in sodelovanju s Kubo. No, govorili bomo predvsem o tej resoluciji, ki spremlja sporozum in na katero je bilo vloženih največ predlogov sprememb. Dejstvo eh, je, da ni bilo nujno pripraviti resolucije, vendar se je večina političnih skupin v parlamentu za to odločila in kot poročevalka sem pripravila besedilo resolucije, ki je po mojem mnenju uravnoteženo in ki govori o političnem di, um, sporazumu in govori o našem uh, soglasju oziroma podpori političnemu sporozumu, ne govori pa o politični situaciji na Kubi in to je bistveni element, ki ga želim poudariti. Vsem kolegom bi se želela zahvaliti za opravljeno delo. 100 Uloženih eh, je bilo 174 predlogov spremem, po tega 63 stranke e LS, 42 eh, ALDE, 41 eh, socialisti, po pet GUE in Zeleni in pet gospod Kastaldo. No, 102 predloga sprememb, torej 57 odstotkov jih je takih, ki jih eh, poročevalka podpira, med vsemi, ki so bili vloženi, torej ne gre toliko za številko, gre za vsebino. Sama sem skušala v največji meri upoštevati eh, tako skrbi kot interese, ki ste jih izrazili v zvezi s to temo, ki je zapletena za naš parlament, zapletena zaradi tako razhajajočih se mnenj med različnimi političnimi skupinami. In kot vedno, kompromisni predlogi sprememb so pripravljeni z namenom, da se doseže čim širši dogovor in eh, zato je treba seveda na določenih stvarih popuščati in eh, tudi kaj žrtvovati. No, potem smo imeli sestanek z poročevalci v Senci in po pripravi kompromisnih predlogov so nekateri kolegi se strani eh, Les in Albe govorili o tem, da bi se vključilo še nekaj novih elementov in zato sem prosila njihove poročevalce v senci, naj mi pošljajo, naj mi pošljata svoje komentarje. Eh, kolega iz skupine Alde je to storila in zato se ji tu javno zahvaljujem. Želim pa ponoviti nekaj, kar sem že povedala na sestanku s poročevalci v senci in kar ponavljam ob vsaki možni priložnosti, ko moram izraziti svoje mnenje o tem. Uh, Eh, seveda sem uporabila določene kriterije pri izbiri predlogov sprememb, ki sem jih vključila v kompromisne predloge. In prvi kriterij je tisti, ki sem ga že omenila v našem uvodu. In sicer tukaj govorimo o sporazumu, o političnem dialogu in sodelovanju s Kubo. O tem govorimo in zaradi tega ogromno tem ostaja izven tega političnega dialoga. Ravno tako sem zavrnila um, stališča, ki opisujejo situacijo na Kubi, saj to ni predmet te resolucije. Ravno tako sem zavrnila določene specifične primire, ki zadevajo področje človekovih pravic. To je bila tema, o kateri bi bilo treba govoriti z gospodom Lambrinidisom. Tudi sama sem to danes izpostavila. Za njim je treba tudi izpostaviti Um, uvesti nek sistem spremljanja na področju spoštovanja človekovih pravic na Kubi. To je zelo pomembno, saj želimo eh, spremljati napredek ali morda nazadovanje na tem področju, vendar pa specifični posamezni primeri eh, niso predmet te resolucije. No, tako sem pripravila kompromisne predloge, ki so za vidika moje politične stranke tega vredni. Nisem se torej zauzemala za to, da bi podprla večinoma, večinsko stališče stranke socialistov, ampak sem skušala doseči stališče, ki bo lahko imelo večinsko podporo v parlamentu. Uh, Jasno mi je, da večina poslancev v našem parlamentu želi, da bi na Kubi prišlo do sprememb. Želijo, da bi prišlo do spremembe v kubanskem političnem sistemu, predvsem pa, da bi se izboljšale življenjske razmere kubancev in kubank. To je standard, to je tisto, o čemer se vsi naši poslanci strinjajo, vendar pa. Um, se vsi ne zauzemajo za to, da bi te cilje dosegli po isti poti. In um, mislim tudi, da glede na to, da si vsi seveda želimo, da bi bile stvari boljše za Kubance, da bi prišlo do sprememb, ki jih nekateri imenujejo demokratična tranzicija in tako naprej, mislim, da je gotovo. Se sprašujem, ali je najboljši inštrument, ki lahko k temu prispeva, uh, sporazum o političnem dialogu. Torej, seveda je lažje zastaviti naloge, ki jih želimo doseči, če sporozum imamo, kot če ga nimamo. Vendar pa je vprašanje, kako se bo ta sporozum izvajal na drugi strani oceana, sicer eh, prav velikega učinka ne bo. Predvsem pa je pomembno, da bo Evropska unija pobliže spremljala spremembe, do katerih bo na Kubi še prihajalo. In to držo, ki bo dosti bolj zauzeta, dosti bolj uh, vključena, to mora Evropska unija zauzeti. No, zdaj kompromisni predlogi. 25 se jih pripravila, med njimi jih 8 zadeva področje spoštovanja človekovih pravic. Uh, in skušala sem v njih povzeti to, kar so kolegi izpostavili in sicer, da se Kubi predstavijo standardi na področju človekovih pravic, ki veljajo na mednarodni ravni in ki bi jih Kuba morala po našem mnenju upoštevati. E, opredeliti je treba politične cilje na področju človekovih pravic in vzpostavitve temeljnih svoboščin za um, to, o, tem, o tem govori osmi kompromisni predlog, potem enajsti kompromisni predlog, ponovno govorimo o temeljnih svoboščinah, do združevanja, povezovanja in um, družbenega delovanja brez omejitev. Zahtevamo tudi jamstva za to, da bo varuh človekovih pravic prosto opravljal svoje delo. Potem kompromisni predlog 13. Um, ehm, zauzemanje za svobodo in za upoštevanje teh svoboščin, na to svoboščine za uh, udeležbo civilne družbe v postopkih. In v kompromisnem predlogu številka 9 smo izrazili tudi zaskrbljenost zaradi m, stanja na področju človekovih pravic. No, tako, potem smo seveda v skladu z našimi pričakovanji um, zaradi tega smo v vprašanju človekovih pravic dali večjo težo. Zdaj pa cilji, ki so naši cilji, glede na to, da se mi zauzemamo ta, za ta sporazum. V kompromisnem predlogu številka 9 govorimo z zelo jasnim jezikom o tem vprašanju, govorimo o politični in ekonomski tranziciji, o uporabi inštrumentov zunanje politike za ukrepitev dialoga s civilno družbo, ki podpira eh, miroljubno tranzicijo in mislim, da bi mi bilo všeč, če bi moji kolegi to ocenili, to besedilo, saj se tu govori neposredno o demokratični tranziciji. In mislim, da bi bilo govoriti o čem drugem zelo neprevidno z naše strani. Na to kompromisni predlog 10. Tukaj poudarjamo, da so odnosi in eh, razmerja zavezujoča za obe strani. Uh, govorimo o uresničevanju eh, ekstrateritorijalne dimenzije. Na to govorimo tudi o prosti trgovini, o gospodarstvu. Na to v 16. kompromisnem predlogu govorimo tudi o delegaciji, ki jo želi naš parlament poslati v to državo. Kompromisni predlog 12 To je kompromisni predlog, eh, ki si ga pogledajte pobliže, zato ker smo se tu zauzeli za posebno accountability, torej za eh, okrepljeno spremljanje izvajanja tega sporazuma strani službe za zornanje delovanje, glede na to, da gre za sporazum, ki je v političnem smislu zelo občutljiv in za katerega se vsi želimo, da bi deloval. Mislim, da smo poslanci kar soglasni glede podpore eh, temu sporazumu. Podpora je ista, kot so jo že izrazile države članice pred kakšnimi 20 leti ko je bilo skupno stališče še veljavno in ko je bilo že več kot 90 sporazumov sklenjenih s Kubo s strani 22 držav članic, takrat je to skupno stališče tudi še vedno veljalo. In zato bi želela, da bi kolegi si še naprej prizadevali za to, da bi ti kompromisni predlogi dobili potrebno podporo. To je največja možna podlaga za sporazum, ki je ki jo lahko dosežemo v našem zboru. Predvsem pa moramo biti pri tem koherentni. Ne moremo na eni strani odpirati vrat, na drugi strani pa jih zapirati. Želimo si tak dialog s Kubo, ki bi zelo zahteven za spoštovanje človekovih pravic in sloboščin in želimo tudi, da bi rezultate izvajanja tega sporazuma lahko ocenjevali, vrednotili v našem parlamentu. To je moje stališče. Želela bi prisluhniti zdaj vsem uh, drugim kolegom in še nekaj ne poudarim. Veleposlanik Evropske unije v Havani um, je pri svojem delu vezan na odločitev, ki jo bomo sprijeli in zato res upam, da bomo znali začrtati najboljšo možno pot, takšno, ki bo omogočila kubancem in kubankam, da bodo uh, bolj rožna to zrli v lastno prihodnost. Hvala. Hvala. Uh, gospa poročevalka, sedaj pa najprej poročevalci v senci, gospod De Grande za skupino ELS. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Naj povem, da se opravičujem eh, zaradi zamude, to je posledica zamude eh, letala, zato nisem mogel prisluhniti gospodu Lambrinidisu in on um, je gotovo dobro predstavil položaj na Kubi. Kot veste, Avstralija me skrbi manj, vendar se želel sem se pač pravičiti, zakaj me ni bilo, ni da me zadeva ne bi zanimala. Spregovoril bom v imenu svoje skupine ELS. Sem um, Eh, odgovoren za to temo, vem, da je zapletena in težana gospod Valencijana, ima težko delo pred sabo in pripričan sem, da bo skušala najti ravnovesje glede nečesa, kjer imamo splošno soglasje, vendar postopkovna vprašanja nam omogoča, da imamo zraven še resolucijo, kjer pa imamo lahko številne odtenke in podrobnosti. In prvič se o tem pogovarjam, prvič govorim o tem in zato bi rad še enkrat povedal, da naša skupina želi glasovati za to mnenje, ki bo usklajeno. Torej, to pa zato ker je to zgodovinska priložnost. Včasih je tako, da ko imamo neko zgodovinsko priložnost, jo moramo zagrabiti. In kot je bila soporočevalka, moramo se izogibati ne uh, primernim govorom, ki bi lahko sprožila odločena čustva in tudi sam se bom zadržal in tudi pričeval, kot vem, skušal bom poskrbeti za to, da, na, da moja skupina doseže nek osnoven konsens glede kompromisov, ki jih predstavlja pričevalka. Še enkrat hvala kompromisovki, ki je predstavila številne kompromise, ki so zelo dobro namerni. In mislim, da ste številni odpravili naše pomisleke, torej ne le pomisleke moje skupine, temveč tudi pomisleke drugih skupin. zdi se zelo osladno to, kar pravim, vendar morali se bomo res potruditi, zato da bomo lahko zagrebili to zgodovinsko priložnost, ki jo imamo sedaj. To je sedaj priložnost za to, da Kuba lahko uh, stopi na to pot, na kateri ste ZDA in EU in zato je treba to pohvaliti. In moramo dati roko kubanski vladi, seveda pa zato ne bomo si nehali prizadevati za doseganje naših ciljev. Na sestanku počevalcev v Senci smo pripravili pisni predlog in predstavili bom določene popravke in predloge. Torej, to ne gre pravzaprav za predloge sprememb, temveč gre za to, da ima nekateri člani moje skupine določene pomislike in ti pomisliki so povsem razumni, vendar razuma ne smemo nikoli pozabiti, vendar določene stvari lahko včasih nekoliko eh, drugače zapišemo. V pogovorih s člani moje skupine sem videl, da so nekoliko zahtevnejši in sam menim, da imajo prav. Zato bi morda lahko pripravili še kakšen kompromisni predlog. To lahko pripravimo skupaj z poročevalko za to, da se določene stvari ne bodo pozabili. Vedno nekatere stvari težko reči, vendar nemogoče je govoriti o Kubi in ne govoriti o političnih zapornikih. Nemogoče, da si zatiskamo oči če vidimo, da tisti, ki so dobili eh, nagrado Saharov, eh, to zahtevajo od nas in potem, da mi tega ne bi upoštevali in da se jim celo opravičujemo, ker imajo prav, ker zahtevajo to, kar zahtevajo. Vendar politike včasih umetnost mogočega in ne smemo zgubiti te zgodovinske priložnosti. Torej, imamo nove pre, kompromisne predloge. Tudi sami jih bomo pripravili in jih predložili pročoki, tako da bomo nekoho našli nekašnega sporazuma. Nekatere zadeve so pač res neobhodne, moramo govoriti o njih. V tej resoluciji si vsi eh, želijo, da bi imeli nekakšen transparenten in zavezujoč načrt, da bi imeli zavezujoče zahteve za obe strani in tu mislim, da imamo res nek splošen konsens. Vendar. mislim, da bi lahko nekako drugače formulirali tisti del glede političnih eh, zapornikov. Bom končal, gospod Sedek. Nek novinar je eh, Raula Kastra, predsednika eh, Kube, vprašal, kdo je, kdo so politični zaporniki in te so potem vse Eh, zaprli in jih potem spustili. To je običajna praksa na Kubi. No in vse to v kombinaciji s tem, da se preganja tudi miroljubne eh, oporečnike in potem odbor za človekove pravice je pravčeval okoli 400 zadržan aktivistov. Skratka, res bom, se bom potrudil za to, da bomo skupaj s pločevalko lahko našli nekakšno skupno stališče, zato da bo resolucija sprejeta, da bo resolucija vključevala ključno vprašanje in ne smemo zgubiti te zgodovinske priložnosti, da imamo nek nov odnos Kubo in Evropsko unijo mora biti ključni faktor v tem Eh, trenutku in tudi Evropski parlament mora tu sodelovati. Exactly myself, for... E, pa bom jaz pregovoril, ker sem preučevalec v senci za EKR. Najprej hvala preučevalki za vse njeno delo in za sodelovanje v tej zadevi, ko smo večkrat povedali, smo tu odprtega duha, vendar hkrati menimo, da je zelo pomemben vidik človekovih pravic v tem dialogu torej drugi vidiki niso tako pomembni v naši odnosi s Kubo, recimo kulturni, ekonomski in tako naprej. Zato so prej, kar predstavljali številne predloge sprememb sam, pa tudi drugi člani in veseli me, da ste upoštevali te, teh predlogov sprememb preko kompromisnih predlogov, nekaterih niste. In skušali bomo nekoliko izvajati pritisk na vas, da bi vendarle našli pravo ravnovesje v obeh poročilih. To je namen EKR in naših in naše vloge v prihodnih pogajanj. Veselimo se sodelovanja in upam, da bomo lahko našli kompromis, tako da bomo lahko na koncu podprli celotno poročilo. Torej, toliko strani skupine EKR, sedaj pa bom kot predsedujoči dal besedo skupini ALDE. Gospod Jimenez, izvolite. Hvala. Hvala gospe Eleni Valenciano poročevalki, mislim, da storijo vse, kar lahko in še več, zato da bi ta zadeva šla naprej. Pripričana sem, da se res prizadeva za to, da bi lahko eh, torej, ugodili zahtevam od drugih. Mislim, da gremo v smeri tega, da bomo sprejeli ta sporazum. Bomo delali na kompromisih, ne želimo si, da bi bile izpuščene zelo pomembne zadeve, ki jih moralno gledano ne moremo prezreti želimo imeti odločno stališče znotraj razumskega okvira, ki ga imamo, kaj ti sicer bomo spod, nam bo spodletelo in bo razočali v naše kubanske prijatelje, ki so odvisni tega, kar mi počnemo nagrajenci Saharova, ki so jo že imeli drugi kolegi, recimo. Torej želimo si uh, poročilo, ki spremlja sporazumi In to je sedaj naša priložnost za to, da vključimo različne odtenke temu sporazumu. In to naj bo pravzaprav nekaj, kar bo namenjeno kubanskim državljanom, ne pa diktaturi. Mislim, da nam bo uspelo priti do tega, da bomo prišli do skupnega jezika in bomo pripravili skupno resolucijo v dialogu, kot ponavadi. Hvala, gospa Jimenez. Zdaj pa za zelene, gospa Uthason, oziroma gospod Uthason. Hvala. Rad bi se opravičil zaradi zamude in nisem slišal eh, pogovor z gospodom Lebrinidisom. Še enkrat hvala za vaše odlično delo na Kubi. Pred nekaj dnevi sem se o tem pogovarjal. Mislim, da res upravlja pomembno delo in da je lahko odprl strukturiran dialog z kubansko vlado na način, kakršnega doslej še nismo videli in to mislim, da je zelo pomembno. Pomembno je, da se z njim pogovarjamo in hvala, da upravlja svoje delo. Ne bom ponavljal to, kar smo že, to, to, kar smo že slišali. Rad pa bi izpostavil v imenu svoje skupine, da kompromisi, ki jih je predstavila gospa Valenciano, se mi zdijo nekaj pomembnega in to že cenimo. Sami ustrajamo pri tem, da odprtje novih odnosov z otokom mora zahtevati, čim, mora biti podprto s čim širšo podporo Evropskega parlamenta in res si želimo, da bi dosegli čim večji konsens glede tega besedila. In naj povem, kar sem že večkrat povedal, mislim, da bi bilo zelo, bil zelo slab signal, če bi sprejeli ta sporazum, kar si seveda želimo. To je gotovo zelo dobra novica in zelo pomembno je to, vendar mislim, da se moramo zavedati, da ne je bilo eh, smisla, da bi sprejeli sporazum, potem pa bi imeli resolucijo, ki bi bila popolnoma nasprotna eh, temu, torej tej voli, da bi odprli novo etapo v odnosih s Kubo. Kar zadeva vprašanje šle, ker v bistvu nas vse skrbi, kot je povedala Bročovak, imamo 25 uh, eh, kompromisov in 8 kompromisov govori o človekovih pravicah. In ne spomnim se, da smo imeli kdaj tako veliko um, predlogov um, spremljeno glede tega in to je res pomembno. In ne želimo se zapriti v probleme, da potem ne bi dobili konsenze, ker potem ne bi mogli skoristiti možnosti, da začnemo to novo etapo. Mislim, Evropska unija že dela v tem novem okviru, številne države članice so že v tej novi fazi. Nekateri predsedniki vlad so že potrdili obiske na Kubi in mislim, da ne smemo tega okrniti na način, da bi sprejeli neko resolucijo, ki bi poslabšala naše odnose. Mislim, da moramo res podpreti delo poročevalke in mislim, da lahko računam na podporo naše skupine za nadaljne delo. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Urtasun. Sedaj pa gospod Salafranka. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod De Grandes je zelo dobro povedal, kakšno je stališče naše skupine države članice Evropska komisija in SZD so zahtevali od parlamenta, da damo konsens in mislim, da s tem ne bo težav. Mislim, da bi ta sporozum moral stopiti veljavo. Evropski parlament ima pravico, da poda svoje mnenje. To mnenje ni nujno namenjeno temu, da bo všeč ali da ne bo všeč kubanski vladi. Ne, Evropski parlament se mora izreči skladno s svojimi načeli glede človekovih pravic. In Kuba, kar se tega tiče, ni v najboljšem položaju in mislim, da mora biti koherentni, ne moremo od Kube zahtevati nekaj druge, kot smo zahtevali recimo od Peruja ali Kolumbije. Eh, tudi s Peruja in Kolumbijo smo sprejeli takšna sporazuma. Mislim, da moramo biti koherentni. In prišel, ki bi prosil, da eh, v svojem delu skuša najti neko Eh, rešitev, s katero bi se lahko vsi strinjali. In pomembno je, da bi se ruski parlament izrekel, kot se je že ob prejšnjih priložnostih. Seveda nišče ne želi preprečiti tega, da bi ta sporazum stopil v veljavo in seveda že želimo, da bi uh, torej se tudi sprejel in ratificiral ta sporazum. In to, da ni prišlo do ratifikacije določenih sporožumov, ni anomalija, ki bi bila, na, ki, kjer bi bila krivda na strani Evropske unije. To je treba povedati. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem pa gospod Valencijano za zaključek, prosim. Mm, eh, torej, vedno sem odprta za to, da bi proučila nove predloge. Naj povem, da sem pripričana, da sem že prišla do svojega maksimuma, kar zadeva doseganje nekašne minimalne koherentnosti, kajti problem je ravno koherenca, nekateri pravijo, nimamo težav sporazumov, vendar potem v sporednem besedilu izpostavimo toliko težav, da je pravzaprav vseeno, če glasujemo za sporozum, potem pa v, sporozum, potem pa v drugem pošli pa nekaj drugega. Tu gre za sporozum o dialogu, tu ne gre za ekonomski sporozum. Ne smemo uh, mešati ene zadevo z drugo. Gospod Salafanka, torej tu gre za sporozum s katerim bomo začeli to, kar pa zač želimo začeti skupaj. Tu ne gre za ekonomski sporazum, ki bi zahtevali nekašne standarde. Ne, to je sporazum o dialogu in v kontekstu tega uh, dialoga moramo doseči ta napredek. To je nekaj, kar je povsem eh, drugačnega od gospodarskega eh, sodelovanja. Potem do pogajanj seveda lahko pride, vendar se moramo vedno držati načela koherentnosti. Če, če želimo začeti novo fazo odnosov s kogo, potem odpremo to novo fazo in znotraj te faze bomo skušali vplivati, na ko bomo skušali zagovarjati naše vrednote in tako naprej. In upoštevajmo tudi to, kar so povedali že nekateri kolegi, da nekatere države članice so že na tej ravni dialoga in že veliko bolj sodelujejo skupaj in da seveda mi moramo zagovarjati Eh, vrednote parlamenta, vendar se moramo zadevati tega, kar se danes že dogaja med Kubo in Evropsko unijo. Hvala. Ok, gracias, mes Valenciano. Hvala lepa, gospod Valenciano. Za konec razprave naj povem, da je 20. juni datum za sprejete v Boru APET na plenarnem zasedanju pa bo verjetno to julija. Tako. Sedaj bi lahko prišli na točki 8.9. Nova Zelandija, vendar pa smo prezgodni. To pomeni, da bomo imeli 15-minutni odmor, ker poročevalca gospoda Tenoka ni. Torej, nadaljujemo ob 17. Hvala lepa gospodu Šeferju za to, da ste prišli.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 We will resume the meeting. Ko nadaljujemo s sestankom. S točko številka sedem. Se upravičujem, pravi predsedujoči. Gre za točke osem in devet. Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi. EU in Nova Zelandija želita ohranjati pomembne ekonomske družbene povezave, ki so že zgodovinskega pomena in ta partnerski sporozum odnosi in sodelovanje Evropsko unijo in Nova Zelandija je bil podpisan 16. oktobra 2016, to bo nov okvir za odnose med EU in Novo Zelandijo. Tukaj gre za globalno, lokalno varnost, boj proti terorizmu ekonomsko sodelovanje, trgovino, podnebne spremembe, sodelovanje na področju raziskav in znanosti EU in Nova Zelandija. Boste tako malo začeli pogajanje o prostorovinski trgovini. Gospod Engliš je bil januarja na obisku v Bruslu, samo mesec po nastopu svojih funkcij. To je eh, jasen dokaz, kako ceni dvostranske odnose. Sedaj pa dobi besedo poročevalec. Afet gospod Tenok, ki je pripravil osnutek poročila kot spremljavok resoluciji. Gospod Tenok, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju, ki ga poznamo tudi po imenu Park med EU in Novo Zelandijo, je dobrodošla pobuda. Nova Zelandija je ena najtesnejših partnerjev EU, država, s katero delimo skupne interese in vrednote. Gradimo na skupni izjavi, ki je bila podpisana 2007 in skušamo sedaj nadgraditi te tesne povezave. Želimo si tesnejšega sodelovanja in bolj rednega ministerskega dialoga. Vesel sem, da nam je sedaj uspelo vključiti resolucijo poleg potrditve tukaj izražamo našo globoko solidarnost z Novo Zelandijo kot državo. Zelo veliko področji smo zajeli, ki si jih želimo in je podoben strateškim partnerskim sporazumom s Kanado. Prav tako sem vesel, da sem bil poročevalec za odbor in parlament tudi na to temo. Gre za boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, boj Eh, za globalni razvoj, sodelovanje na večstranski ravni in boj proti podnebnim spremembam, tem tudi podpora trajnostnemu razvoju. Nova Zelandija je vodilna v obnovljivih virih energije in ima ambiciozne cilje za obnovljive vire energije, proizvodne lete, zelo podobni so ti cilji večini držav članic Evropske unije. Ta podarek za trajnostni razvoj, boj proti podnebnim spremembam in zaščita bioraznovrstnosti, to je vidno povsod in odločno podpiram ta pristop. 15. odstavek, ki se osredotoča na sodelovanje na fitosanitarnem področju, prav tako, da je pomen zavezam, ki smo se jim vsi zavezali. Prav tako vidimo, da park poterjuje okvirni sporozum, ki je bil podpisan 2012, ki dovoljuje Novi Zelandiji, da prispeva k misijam EVOP, Evropske unije. V tej resoluciji smo zapisali, da Nova Zelandija igra pomembno vlogo pri doprinosu k miru in mednarodni varnosti. To je še toliko bolj pomembno, če pomislimo na relativno majhnost države in geografsko lokacijo. Njeni prispevki mislim, EUNAFOR, Ataranta so pomembni in veselimo se nadaljnega sodelovanja v prihodnosti na področju varnostnih in obrambnih pobud. Naj omenim še enkrat, in to je spostavljeno v resoluciji, vlogo, ki jo Nova Zelandija igra v policijski misiji v Afganistanu. Ko smo govorili o Afganistanu, smo podpisali park oktobra 2016 obrobju tega dogodka. Kar se tiče resolucije same, pa mislim, da govorim v imenu večine parlamenta, ko pravim, da izraža dobro voljo, ki jo čuti Evropski parlament, kar se tiče Nove Zelandije. Države članice in Nova Zelandija sodeluje in to je nekaj dobrega za svet. Jutri bom podal nekaj predlogov spremembe ki jih nisem mogel vključiti v osnutek, še prav posebno, kar se tiče mednarodnih in lokalnih regionalnih pobud, ki jih, podpirata, ki jih podpiramo vsi. Večina predlogov sprememb upam, drugih političnih skupin pa tudi tako konstruktivna za odnose med EU in Novo Zelandijo. Podpis parka ni zgolj pozitiven razvoj dogodkov med EU in Novo Zelandijo, temveč je to del širše zgodbe o uspehu Evropske unije kjer vidimo, da učinkovito sodelujemo in podpisujemo sporozume s tretjimi državami, tako kar se tiče političnega sodelovanja, pa tudi kar se tiče vprašanja proste, svobodne trgovine. Podpis CETE s Kanado, ta sporozum Novo Zelandijo pomeni razvijanje odnosov s to regijo. Avstralijo, Novo Zelandijo in Japonsko bomo gotovo dosegli napredek v naslednjem letu vsi tisti, ki želijo spodkopati prednosti članstva EU, vidijo, da so ti odnosi pomembni. Zaradi Brexita pa še vedno imamo državljane Združenega kraljestva, ki menijo, da smo talci nekaterih trgovinskih sporazumov, tudi v okviru Commonwealtha. Resnica pa je, da bomo sedaj morali vse to izpogajati na dvostranski podlagi, do 2019 so bili v okviru Evropske unije. In potem bomo morali to storiti sami. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ongorino v imenu ELS. Prosim. Hvala lepa. Nimam kaj veliko dodati po odličnih pripombah gospoda Tajnaka. Sedaj moram povedati, da je to enostavno poročilo, ni spornih vprašanj, mislim, da se vsi strinjamo, da je Nova Zelandija dobra partnerica za EU. Delimo si iste vrednote, interese, kljub velikanski geografski razdalji. Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju z Novo Zelandijo potrjuje te odlične odnose, politične, ekonomske in tudi na področju raziskav in inovacij. Gospod Tenok je opravil odlično delo kot je bilo pričakovano, s svojim osnutkom poročila. Ne predevam kakšnih spornih zadev, kar se tiče končne formulacije. Bomo podali nekaj predlogov sprememb, ti predlogi pa ne bodo se dotikali kaj vitalnega ali pomembnega. Tako da, kar se tiče sporozum med EU in Novo Zelandijo, to je pot naprej k celovitemu prostotrgovinskemu sporazumu, ki mislim, da je naslednji logični korak, ki bo sledil. Hvala. Hvala lepa. Predstavnikov SND ne vidim, tako da prehajamo na Alde. Gospa Nikolaj. Uh, Hvala lepa. V imenu Alde tudi pozdravljamo to resolucijo in še prav posebno pristop te resolucije, ki je zelo pozitiven. To pomeni, da je potrebno upoštevati dolge odnose med EU in Novo Zelandijo. Strinjamo se s tem, da imamo skupne vrednote, dejavnost mi na mednarodni sceni. Dobro sodelujemo. Znano je, da je Nova Zelandija tudi zelo vključena v mednarodnih misijah Afganistana, Atalanta. Lani oktobra smo podpisali ta partnerski sporazum. zelo pomembnim političnim in pravnim okvirjem za odnose med EU in Novo Zelandijo. Sporazum govori tudi o boju proti terorizmu, boju proti organiziranemu kriminalu in še prav posebno proti kibernetskemu eh, kriminalu, kjer imajo novzelanci zelo dobre izkušnje in so zelo napredni. Pričakujemo pa tudi novi prostotorinski sporozum, kajti EU je tretji največji partner, kar se tiče dobrin, trgovini z Novo Zelandijo. To pomeni, da že imamo zelo dobre ekonomske odnose prav posebno pa pozdravljamo sektorsko sodelovanje, kmetijstvo, ribolov, energija, raziskave, znanost in tehnologija. Nekaj manjših predlogov sprememb bomo podali, nič bistvenega. Pristop bo tak, kot ga je obral gospod Tenok. Upam pa da bomo to resolucijo, politični in pravni sporazum, hitro dosegli in tako nadgradili dobro sodelovanje med EU in Novo Zelandijo. Hvala. Nikogar drugega nisem videl, ki bi želel spregovoriti. A, oprostite, prosim. Um, uh, Hvala lepa. Nisem poročvalec v senci ne želim se vmešavati v delo poročevalcev senc, vendar pa tri manjše predloge spremem. Hvala lepa avtorju osnutka. Naj izpostavim te točke. Ko govorimo o prostotrinskih sporazumih, o prihodnem ekonomskem sodelovanju, trgovinskem sodelovanju z Novo Zelandijo, potem seveda to vpliva na dvostranske odnose. In to mora biti sporedno tudi s pogajanji za Avstralijo, ki trajajo. Tako da moramo spet biti zelo previdni, videti, kakšne nove kakovosti bomo, kakšno novo kakovostno raven bomo dosegli s tem sporozumom. Trajnostni razvoj na ekonomskem področju. In tukaj mislim, da moramo biti zelo previdni, kakšna bo srednja in dolgoročna perspektiva. Verjetno bomo tukaj tudi podali nekaj predlogov sprememb in to velja tudi, če se pogledamo kulturno-znanstveno sodelovanje z Novo Zelandijo. Tukaj bomo skušali najti nove načine sodelovanja v interesu vzajemno pozitivnega sodelovanja med EU in Novo Zelandijo. Hvala. Hvala lepa. Charles Tenok, za sklepne besede. Conclude, uh... Gospod predsedujoči, pozdravljam prisrčne pripombe. Koliko to je zelo nekontroverzno poročilo. Z Novo Zelandijo imamo zelo, zelo tesne odnose, to je država, ki deli naše vrednote, kar se tiče človekovih pravic, pravne države, pristopa glede globalnih vprašanj, kot so izzivi, eh, ki so povezani z globalnim segrevanjem. Sveda to vpliva tudi na njih, še prav posebno na mikro države, s katerimi ima tesno nose. Pozdravljam predloge s premijem, ki bodo konstruktivni, ki bodo izboljšali duh poročila. To je sicer geografsko daljena država, vendar pa nam je zelo znana. Rok za preloge sprememb je jutri, ogledali si bomo potem preloge sprememb in imeli sestanek s počevalci v senci v kratkem. Hvala lepa. Kot je že nekajkrat povedal, je rok jutri ob 11. za preloge sprememb. Na to smo vrnili 7. septembra. Tako. Sedaj pa me sekretarjat obvešča, da bo točka 7 preložena na jutri, ker ne more biti ravno veliko članov, ki so bili na misiji danes tukaj ob 18. uri. Torej, to bomo preložili na jutri. In tako je današnji sestanek končan, nadaljujemo pa jutri ob 9. zjutraj. Hvala lepa.